Spoštovani kolegi, prosim, če se posedite. Prosim, posedite se. La séance est reprise. Nadaljujemo sejo. Danes dopoledne bomo glasovali. Prvi dve glasovanji se nanašata na prihodni MFF. Gre za poročilo na lasno pobudo gospoda Olbrihta in pa gospe Toma. In drugo poročilo je poročilo gospoda Depreja in gospoda Levandovskega o lastnih virih eh, Evropske unije. Bomo najprej preizkusili, če kartice delujejo. Le scrutin est ouvert. Začenjamo s glasovanjem. Začenjamo z glasovanjem. 27 kartic eh, je ustavljenih v režo. 25. Dva kolega še nista glasovala, če tudi sta že ustavila kartico v režo. 26, ne vem, kdo je 27. Konec glasovanja. Bien, donc nous allons voter. Bomo najprej glasovali o poročilu na lastno pobudo o MFF-u za obdobje po letu 2020. 33. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno 36 za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno, kompromise 1, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Amendma 48 za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno, 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 52 za, proti bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 54 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 89 za, proti, bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. 13 za, 12 proti. Ne, zavrnjenje. Dobro, amandma je zavrnjen. Kompromis 5, kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto amandma 104 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 129-130, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 134 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 135 za, proti, vzdržani, zavrnjen 132 za, proti, vzdržani, zavrnjen 137 za, proti, vzdržani, sprejeto 138 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjen. 139 za, proti, vzdržani, sprejeto. 140 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 141 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 142, 143 za, proti,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 150, 151, 152, 153, ti so identični, kdo je za, kdo je proti. Vzdržani, zavrnjeno 155 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 154 za, proti, vzdržani, zavrnjen 156 za, proti, vzdržani, sprejet. 157 je o, umaknjen, 158 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 164 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 165 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 168 za, proti, vzdržani, sprejet. 168 za, proti vzdržani zavrnjen 169. Preverimo elektronsko. 168 preverimo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 proti 11 za. 171 eh, kdo je za, proti zavrnjeno. za proti zavrnjeno 171. Kompromis 10. Za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 11. Za proti vzdržani sprejet. Kompromis 12. Za proti vzdržani sprejet. Kompromis 13. Za proti vzdržani sprejet vzdržani, sprejet. Amandma 189 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 191 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 192 v dveh delih prvi del, to je Other Programs, eh, za, proti, vzdržani, zavrnjena bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 193 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 194 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 195 za, proti, vzdržani, zavrnjen 196 za, proti, vzdržani, zavrnjen 197 za, proti, vzdržani, zavrnjen 198 za, proti, vzdržani, zavrnjen 199 za, proti, vzdržani, zavrnjen 200 za, proti, vzdržani, sprejet 201 za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejet. 202 za, proti, vzdržani, sprejet. 203 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 204 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 205 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 206 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 208 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 207 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 209 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 210 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 211 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 212 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 213 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 14, da, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 222 za, proti, vzdržani, zavr, uh, eh, sprejet. 223 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 224 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 225 za, proti, vzdržani, sprejet. 226 za, proti, vzdržani, zavrnen. 228 za, proti, vzdržani, sprejet. Na to imamo amandmaje 230 do 235 in o tem bomo glasovali v sklopu. To se nanaša na pod odstavek 9 odstavka 42 in 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. Amandma 236 za, proti. To smo, o tem smo glasovali, to je del svežna. Dobro, to je samo umevno. 237. O tem bomo glasovali. Kdo je za, proti? Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Zavrnjeno 21 prot, glasov proti 13 za. Kompromis 15 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 16 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 18 za, proti, vzdržani sprejet. Amandma 263 za, proti, vzdržani zavrnjen. 266 za, proti, vzdržani sprejet vzdržani, zavrnjen. 264 za, proti, vzdržani, sprejeto. 265 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 20 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 285 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 286 za, proti, vzdržani, zavrnjen kompromis 26 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 27 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 29 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 30 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 312 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 314 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 31 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 328 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 32 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. Kompromis 33 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 34 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 35 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 359 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 19 za, 15 proti. 362 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 36 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 37 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 38 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 391 s ustnim amandmajem, tu imate besedilo, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3, 39 eh, eh, <laughs> za, proti, vzdržani, sprejet. Amand, kompromis 40 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 412 za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. Amandma 413 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 414 za, proti, vzdržani, sprejet. 415 za, proti, vzdržani, sprejet. 416 in 17, ki sta identična za, proti, vzdržani, zavrnjen. 418 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. Kompromis 41 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 422 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 427 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 435 to je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 436 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 42 za, proti, vzdržani, sprejet, sprejet, sprejet. Kompromis 43 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 44 za, proti, vzdržani, sprejet potrebujete odmor, kajti kaže, da ste utrujeni. Amandma 472 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 45 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 496 za, proti, bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 497, kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromis 46 za, proti. Vzdržani sprejeto. Amandma 506 tu glasujemo ločemo oziroma po delih. O prvem delu do ex ante conditionalities, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 508 za, proti, vzdržani, zavrnen. 510 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 519 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 530 v dveh delih. Prvi del do Education and Healthcare. Kdo je za? Proti? vzdržani je zavrnjen drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 536 za, proti, vzdržani, sprejeto. 535, kdo je za? A ja, ta je brezpredmeten. Kompromis 48 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 49 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 556 za, proti, vzdržani, zavrnen. 569 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 51 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejet. Amandma 599 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 52 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 612 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 53 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 604 za, proti, bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto 20 glasov za, 16 proti. Amandma 628 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 54 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. 629 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 639 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 640 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 642 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 644 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili elektronsko. Torej 644. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 22 proti, 14 za, zavrnjeno torej. 645 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 646 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 647 za, proti, bomo preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 16.16. Gospod Olbricht, ste glasovali? Dobro, zavrnjeno. <laughs> Z, zelo. Uh, majhno večino. Na to kompromis 55 za, proti, vzdržani, za, uh, eh, sprejet. Amanima 659 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 660, 661 sta identična za, proti, vzdržani, zavrnjena. 663 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 662 za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. 664 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 57 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 676 eh, v dveh delih. Prvi del do gender balance. Kdo je za? Kdo je proti? da se vzdrži sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno 22 glasov proti 14 za amandma 677 tudi v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 58 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 59 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 591. tu glasujemo o drugem delu z ustnim amandmajem, ki ga imate v stolpcu desno. Kdo je za, proti, bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. 18 glasov za, 16 proti. Kompromis 60 za, proti, vzdržani sprejeto. Vseeno dvignite roko. No. Kompromis 61 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 62 za, proti, vzdržani sprejeto. Zato imamo ustni amandma glede odstavka 97. Kdo je za, proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Kompromis 63. Za, proti? Vzdržani, sprejeto. Amandma 680 je umaknen, 682 za, proti, vzdržani, zavrnen. 683 za, proti, vzdržani, sprejeto. 172 eh, je brezpredmeten, 678 prav tako. In tako bomo nadaljevali z uvodnimi izjavami. Amandma 1. Za, proti, vzdržani, zavrnen. Amandma 2. Za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amandma 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amandma 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amandma 7 za, proti, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava A. Amandma 12 za, proti, vzdržani, zavrnen. Amandma 13 za, proti, vzdržani, zavrnen vzdržani, zavrnjen kompromis, 64 za, proti, vzdržani, sprejet. Amendma 18 je nedopusten. Amendma 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amendma 20 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen, 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 24 za, proti, bomo preverili elektronsko. 24. amandma. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. zavrnjeno z veliko večino. Prosim, da dvigujete roke. 25. To pokriva vodna izjava A. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen kompromis. 65 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj nadaljujemo z mnenji za regij to pokriva določeno število mnen, eh, regiji C za proti vzdržani zavrnjeno, AFKO je vse pokrito, KONT tu predlagam, da glasujemo o vseh mnenjih, ki niso pokrita. Torej, za vse uh, odstavke, ki niso pokriti, gre. Se upravičujem. Gospod Depre? Želite glasovati ločeno? Dobro, potem bomo glasovali ločeno. Odstavek 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Na to imamo odbor peš, 13 odstavek za, proti, vzdržani, zavrnjeno 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 25 za, Ali glede teh odstavkov, ki niso pokriti, ali menite, da lahko glasujemo v sklopu, gospod Depre? Lahko razen 29 in 30, prosim. Dobro. 13 do 27, torej. No, bo hitreje, če bomo glasovali po posameznih odstavkih, to bi že naredili. 13. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrneno. 14. Za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. 21. Za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. 22. Za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. 27. Za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. 28. Za. Proti. Vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za. Odstavek 30. Peš, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Libe. To je vse pokrito. Tran. Odstavek 4. Za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26. Ne, saj gre to tako hitreje. 26 za, proti, vzdržani, zavrneno, 28 za, proti, vzdržani, zavrneno, 30 za, proti, vzdržani, zavrneno, 31 za, proti, vzdržani, zavrneno, 32 za, proti, vzdržani, zavrneno, 35 za, proti, vzdržani, zavrneno, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kultura, odstavek 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. FEM, 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Afet, to je vse pokrito, envi, odstavek 2, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 15 za, proti vzdržani zavrnjeno. 19 za, proti vzdržani zavrnjeno. 24 za, proti vzdržani zavrnjeno. 26 za, proti vzdržani zavrnjeno. 30 za, proti vzdržani zavrnjeno. Agri 2 za, proti vzdržani zavrnjeno. 14 za, proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 9. Lahko o tem glasujemo v sklopu, nihče nima nič proti ok, se pravi DF2, 20, 21, 31, 34, 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo poimensko o celotnem besedilu. Konec glasovanja. Sprejeto 29 glasov za štiri proti in tri je vzdržani. Čestitke obema soporočevalcema Izabel in Janu. Hvala vsem sodelavcem, hvala poročevalcem v senci za pripravo kompromisnih predlogov. To ni bilo preprosto. Sedaj bomo naredili odmor za nekaj sekund.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 Bon, vous êtes prêts pour les ressources, les nouvelles ressources. Dobro. Ste pripravljeni na nova lastna sredstva? Donc je remercie euh, nos deux rapporteurs et Zahvaljujem se poročevalcema in vsem tistim, ki so jima pomagali pri pripravi kompromisnih predlogov sprememb in seznama glasovanja. Andrija. vous êtes prêts. Donc, nous... Sedaj gremo na glasovanje o poročilju na lastno pobudo gospoda Depreja in gospoda Levandovskega. Kompromis številka ena, kdo je za, kdo je proti, kdo se drži sprejeto. Predlog nam številka deset, kdo je za, proti, zdržani, zavrneno. Kompromis številka dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predstavljamo številka 13, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predstavljamo številka 14, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predstavljamo številka 15, kdo je za, proti. Preverili bomo. Glasujemo. Potekl. Glasovanje končano. Sprejeto 18 glasov za, 17 proti. Kompromis številka 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis številka 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis številka 5 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis številka 6 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis številka 7 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek številka 13, predlog številka 17 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog številka 28 je za, proti, vzdržani, Zavrnjeno. 13 30 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predla sem bi 31 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis številka 8 do za, proti, vzdržani, sprijeto. Odstave številka 15, predla sem bi 37 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis številka 9 do za, proti, vzdržani, sprijeto. Odstavek številka 16, prijazni 40 do za, proti, stržani, zavrnjeno. Kompromis številka 10 do za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis številka 11 do za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis številka 12 do za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis številka 13 do za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis številka 14 do za, proti, stržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto kompromisnika 15 do za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis številka 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem jim 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem jim 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem jim 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. Prej sem je 73 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Predla sem je 74 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Predla sem je 75 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis številka 17 za proti vzdržani. Sprejeto. Predla sem je 81 za proti vzdržani. Zavrneno zavrnjeno, prej sem bil 83, e, je bil omaknen, kompromis 18 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sem bil 85 za, proti, zdržani, zavrnjeno, prej sem bil 88 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Prej sem bil na kompromis 19 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Se opravičujem, pozabil sem na predlog 89 do za. Proti. Ni bilo jasno videti, niste dvigovali rok, zato bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Tu moramo biti. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno 20 glasov proti 14. Predlog spremembe 19 oziroma kompromis 19 za proti zdržani sprijeto. Predlog spremembe 20 za proti sprijeto. Kompromis 20 za proti zdržani sprijeto. Predlog spremembe 93 za proti proti držani zavrneno. Predlog znamen 94 in 95, ki sta identična, kdo je za, proti držani zavrneno. Predlog znamen 96, kdo je za, proti držani zavrneno. Predlog znamen 97, kdo je za, proti držani zavrneno. Predlog spremembe 19, 102, 105, 111 so predlogi, ki bi glasovali v bloku, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeni. Predlasno je 101, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 21, to je za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 107, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 106, to je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 108, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 22, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 23, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlas mi je 114, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlas mi je 115, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno predlog sem je 116, 118, 120 in 124. In 126 so identični glasovali bomo v bloku. Kdo je za? Proti. Držani. Zavrne. Kompromis 24 do za. Proti. Držani. Sprijeto. Kompromis 25 do za. Proti. Zdržani. Sprijeto. Odstavek 42, presunje 125 za, proti, držani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Glasovanje je konec. Zavrneno 20 glasov proti, 14 za. Kompromis 26 za, proti, držani sprejeto kompromis 27 do za, proti držani sprejeto. Predlog spremembe 132 do za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog sem je 134 do za, proti vzdržani zavrnjeno. 133 do za, proti vzdržani zavrnjeno. 135 do za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno 136 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 27a do za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 28 do za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 50, prelazim 143 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 28a, kdo je za?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 in v5, kdo za, proti, držani, sprijeto. Predlog je 157, torej brezpredmeten. Kompromis 28, e, kdo za, proti, držani, sprijeto. Predlog je 163, kdo za, proti, držani, zavrnjeno. Predlog je 164, kdo za, proti. prosim, da dvigate roke, ker ni bilo jasno, bomo morali sedaj preveriti elektronsko. Glasujemo 164. Torej. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 21 glasov za, 14 proti. 165 do za, proti. Zdržani, zavrnjeno 166 do za proti, zdržani, zavrnjeno 167, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno 168, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 29, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 30, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa gremo na uvodne navedbe. Kompromis 31 do za, proti, zdržani, sprejeto, kompromis 32 do za, proti, zdržani, sprejeto, kompromis 33 do za, proti, zdržani, sprejeto, kompromis 34 do za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa gremo na mnenja. Mnenje in te odstavek 5, 6, ki nista pokrita. Glasovali bomo skupaj, če želite, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa gremo na glasovanje o celotnem besedilu, o dopolnjenem besedilu. Glasujemo po imensko. Glasujemo. ste vsi glasovali. Eden še manjka. Torej, aha, ste sedaj glasovali. V redu. Konec glasovanja. Sprejeto 31 glasov za, 4 glasovi proti, eden se je vzdržal. Felicitacijo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 Bon. Alors, ce n'est pas parce que vous avez voté sur le cadre financier pluriannuel et sur les nouvelles ressources propres que vous devez. Glede na to, da smo sedaj glasovali o lastnih virih, to ne pomeni, da ni treba glasovati v naslednjem poročilu. Naslednje poročilo je zelo pomembno. Imamo samo en predlog spremembe, ki pa ni dopusten. gre za predlog spremembe o skladu za premak in jekle. Glasujemo po imensko, ker predlog spremembe ni bil dopusten. Glasujemo. Glasujemo torej končnem besedilu. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto 28 glasov za, 2 proti, 2 sta se vzdržala. Čestitke poročevalcu, najlepša hvala. Euh, euh. <laughs> Gre za poročilo, ki ga nihče ni želel, zato sem ga moral narediti sam. Najlepša hvala za aplaus. Sedaj pa gremo na Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Švedske. Gre za poročilo poročevalca Urma Sapat. Predlosenje številka 3, kdo je za proti, vzdržani sprejeto. Predlosenje 4, kdo je za proti, vzdržani zavrneno. Pet, kdo je za proti, vzdržani šest, kdo je za proti, vzdržani zavrneno. Sedem, kdo je za proti, vzdržani vzdržani. Torej, pregledali bomo elektronsko. Predla sem je številka 7. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 23 glasov za, 7 proti. Prerazni šelka 8, to sa proti. Vzdržani, ni bilo jasno. Prerazni šelka 8, to sa proti. Ni, izjed ni jasen, zato bomo glasovali elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 glasov za, 6 proti, rok ne dvigujete, zato ni jasno. Popite malce vode, pa bo. Predlog je številka 9, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog je 10, kdo za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog je 11, kdo za, proti, zdržani, preverili bomo. Predlog je številka 11. Torej. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno 17 glasov proti 13. Predlog je številka 12 za proti zdržani. Sprejeto predlog je številka 13 za proti zdržani. Sprejeto predlog je številka 14 za proti zdržani proti, vzdržani, sprejeto, predlog je številka 15, to je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog je številka 16, to je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog je številka 17, to je za, proti, vzdržani. Torej, zid ni bil jasen, glasujemo o predlogu spremljušnika 16 na 17 se pravi čujem, 17, glasujem elektronsko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno 18 glasov proti, 14 glasov za. Predlog sem mišljka 18, to je za, proti, držani. Sprijeto, predlog sem mišljka 19, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremem številka 20, doj za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremem številka 21, doj za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremem številka 1, doj za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremem številka 2, doj za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu, glasujemo poimensko. Skrtaj tu vejo. Izvolite, glasujemo. Tu moda vete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 30 glasov za, 2 proti. Čestitke poročevalcu. Nous allons maintenant nous prononcer. Sedaj pa gremo na naslednje poročilo. Ravno tako v zvezi z Evropskim skladom za predloditev globalizaciji. Poročevalec je gospod Esteban González Pons. Gre za zadevo v Galiciji. Predlog spremembe številka ena, to je za, proti, držani, sprejeto. Predlog spremembe številka dve, to je za, proti, držani, sprejeto. Predlog spremembe številka tri. Glasujemo po delih, kar zahteva poročevalec. Prvi del, kdo za? Proti vzdržani sprejeto. Drugi del do za, proti, vzdržani. Ni bilo jasno, glasujemo elektronsko, glasujemo o drugem delu. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrneno 17 glasov proti, 15 glasov za predlog smo višili ka 40, proti, zdržani, sprejeto, predlog smo višili ka 50, proti, zdržani, sprejeto, predlog smo višili ka 60, proti, zdržani, sprejeto, predlog smo višili ka 70, proti, zdržani, zavrneno. Predlog spremembe številka 8 v dveh delih. Prvi del kdo za? proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo za, proti, vzdržani, zavrneno, predlog, spremljiv številka 2, kdo za, proti, vzdržani, zavrneno, predlog, spremljiv številka 10, kdo za, proti, vzdržani, zavrneno, predlog, spremljiv številka 11, kdo za, proti, sprejeto, 12, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto, 13, kdo za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto 14 za, proti sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 30 glasov za, en glas proti, en se je zdržal. Čestitke poročevalcu. sedaj pa gremo na mnenje Inese Vajdere. Gre za protokol o določitvi ribolovnih možnosti finančnega prispevka, ki jih zagotavlja sporozum med Evropsko unijo in Republiko Mauricius v partnerstvu v ribiškem sektorju. Glasujemo o celotnem besedilu poimensko. Izvolite. Torej imamo dve glasovanji. Gre za sporozum o partnerstvu, kdo za, proti, zdržani, sprejeta. In še o mnenju, poimensko. Izvolite. Ste si glasovali? dva poslanca nista glasovala, konec glasovanja. Sprejeto 27 glasov za, 3 glasovi proti. Čestitke, gospej Vajderi. Sedaj pa eh, gremo na inštrumente za zunanje financiranje. Gre za umestni pregled eh, za leto 2017 in prihodna zasnova za po leto 2020. Predlog smo imeli številka ena. Kdo je za? Proti. Ni bilo jasno, da to glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 22 glasov za, 8 proti. Kompromis številka 1, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog smo imeli številka 5, kdo za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog smo imeli številka 6, kdo za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis številka 2, kdo za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sprejeto. Predlasnjo višeljka 9 je bil omaknen, predlasnjo višeljka 10 do za, proti, zdržani, sprejeto. Predlasnjo višeljka 11 do za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sem veš številka 12, to je za, to je ustni amandma, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sem veš številka 13, to je za, proti, zdržani, sprejeto. To bomo preverili elektronsko. Predlog znam višilka 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17 glasov proti, 14 glasov za. Predlog znam višilka 14. Za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog znam višilka 15. To je za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjeno predlog smo mišljelka 16, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 ustnim predlogom sprejeme, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog smo mišljelka 18, to je za, proti, sprejeto, predlog smo mišljelka 19, to je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog smo mišljelka 24, 20, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 21, to je za, proti, vzdržani, Zdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog sem bil 23 z ustnim amandmanjem do za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu po imensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 28 glasov za, 4 glasovi proti. Nihče se ni vzdržal. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa gremo. Žvicede. Gremo na proračun za leto 2018. gre za dve mnenji o skladu za prilagoditev na globalizacijo. Mislim, da poročevalec nima kaj posebnega dodati. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sedaj glasujemo o prvih dveh preporazdelitvih v proračunu. Za leto 2011 to je posledica dveh eh, poročil, ki smo jih. Eh, sprejeli gospoda Ponca Gonzalesa in gospoda Pajta. Prvo poročilo zaradi odpustov v Galiciji in drugo poročilo zaradi odpustov v Eriksonu na Švedske. Torej, najprej bomo glasovali o preporazalitvi. Um, sredstev dve, za, v vrednosti 2 milijonov 130 tisoč 400 evrov. Sedaj pa imamo še posledico poročila gospoda Pajta in preporazdelitev sredstev zaradi druge preporazdelitve. Tukaj gre za 720 tisoč evrov, ravno tako iz rezerve sklada za prilagoditev na globalizacijo kot posledica poročila Gonzalesa Ponsa. S tem bomo pokrili zahtevo španskih oblasti zaradi odpustov v Galiciji. Predlagam, da glasujemo za. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Glasovali bomo po imensko o prvi prerasporeditvi. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Niste vsi ustavili kartic? Še zadnji poziv. konec glasovanja. Sprijeto 27 glasov za, 3 glasovi proti, o drugem. O drugi prerasporedili. Milicija. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja 28 glasov za, 2 glasova proti. Sedaj pa gremo na naslednje oddelke. Predajam besedo poročevalcu gospodu Ashworthu. Najlepša hvala, gospod predsednik. In imamo dve prošnji za prerozporeditev. Prvi gre, pri prvem gre za odbor regiji in pri drugi prošnji gre za Evropski parlament. Prva prošnja je povezana s načrtom za premestitev oziroma spremembo pogodb iz začasne pogodbe na stalno. In gre za prihranek, prihranili bodo 380. 60 evrov 90 centov v treh mesecih. Pri drugi prošnji pa gre za bolj komplicirano zadevo, gre za prerasporeditev v Evropskem parlamentu. DigiCom je prosil, da bi prerasporedili 3 milijone evrov z, z postavke 342 na postavko 400. Gre za javne ureditve in dogodke in to so prerasporedili na sekretarijat in politične skupine. To je povezano z volitvami, ki bodo potekale naslednje leto. Namen tega je, da bi omogočili Eh, nove zaposlene v uradih za stike, ki naj bi vodili komunikacijsko strategijo. Novembra leta 2017 je predsedstvo odločilo, da bo decentraliziralo komunikacijsko kampanjo in zato gre pri tem primeru. Vendar pa moramo glasovati. Vem, eh, da vas ima veliko nekaj vprašanj glede tega, zato smo glede tega poslali tudi pismo zahtevkom po pojasnilih generalnemu direktoratu. Odgovor je v veliki meri zadosti vprašanjem. Nismo pa bili zadovoljni. glede tega, da razpravljamo o volitvah za leto 2019 v proračunu za leto 2018. Tri tedne kasneje pa se je predsedstvo odločilo, da bodo zadeve spremenili z, z novo komunikacijsko strategijo. Mislim, da to ni prav, glede na to, da smo že glasovali in o tem sem se pogovoril s gospodom Rubikom, da se to ne več ne bo dogajalo v prihodnosti. Dobili smo odgovor na vprašanje, ki smo jih zastavili. Glasovanje je nujno v tem primeru, vendar pa ne vidim razloga, zakaj bi nasprotovali tej prerasporeditvi. Najlepša hvala. Gospod poročevalec z nami je gospod Načpijo, ki je generalni direktor direktorata Digicom. Želite kaj dodati? Da bi pomirili duhove zaradi tega vprašanja. Torej, sprejeli ste odločitev za spremembo proračuna. Želite kaj dodati? Gospod predsednik, pisno smo odgovorili na večino vprašanj, ki so jih zastavili poslanci veliko kolegov je imelo um, kar nekaj zadržkov in so zahtevali pojasnilo. In mogoče Digicom želi kaj dodati, vem, da so predstavniki tega direktorata tukaj. Imajo dokašno vprašanje? Ne. Torej, gre za prerasporeditev. Aha, glasovati moramo, torej gre za 49 novih delovnih mest. Glasujemo elektronsko. Izvolite, glasujemo. Ste vsi glasovali? Še en manjka, aha glasovanje je konec. Sprejeto 23 glasov za, 5 glasov proti. Torej, glede odbora regij, pa če nima nihče proti, lahko potrdimo ta predlog. Et par conséquent, nous avons épuisé notre ordre du jour. Dobro, s tem smo prišli do konca dnevnega reda. Naslednja seja bo 8. marca od 9. do pol 12. Hvala lepa, spoštovani kolegi, da ste se nam pridružili tako zgodaj za ta zelo pomembna glasovanja, zelo pomembna za prihodnost Evropske unije.